skupine SND in EFDD eh, predloge za spremembo članov v komisijah in delegacijah. In ta imena bodo navedela, navedena v zapisniku, če nihče ne bo nasprotoval, bodo eh, s tem novi člani potrjeni. Različni